Kolegice in kolegi, še enkrat vas prosim, da zazamete svoja mesta, ker bomo začeli z glasovanjem. Vem, da nimamo toliko točk na dnevnem redu, kot smo jih imeli včeraj, ampak vseeno moramo opraviti svojo dožnost. Najprej nekaj objav. Dobili ste zapisnik včerajšnje seje. Na voljo so vsi dokumenti, pridržki, komentarji, pripombe. Glede na zapisnik, zdi se, da temu ni tako, štejem, da smo s tem zapisnik sprejeli. Potem pa 2 skozi 2 nič 1, pisna izjava, Busutil, Ana eh, Gomeš eh, in Bart Stas so to uložili. Gre za prizadevanja Evropske unije v boju proti korupciji. To so podpisali eh, skoraj da vsi evropski poslanci. Gre za pisno izjavo, pri čemer upoštevamo člen 1, 2, 3. To bomo posredovali vsem tistim, na katere smo naslovili Objavili bomo tudi seznam podpisanih imen. 18. maja 2010 smo to potrdili na sestanku. Gospa Makovej, proceduralno vprašanje. Želeli bi besedo, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Rada bi se vam res prisrčno zahvalila vsem tistim, ki ste to podprli in ki ste tudi podpisali to pisno izjavo. Rada bi izkoristila to priložnost in pozvala tako komisijo kot tudi svet, da imamo zelo dober mehanizem spremljanja korupcije, ki bo trden in zanesljiv. Pozivam tudi države članice, da pokažejo politično voljo in se bolje borijo proti korupciji, preden bo prepozno. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Zdaj pa bomo glasovali o prvem poročilu, to je poročilo gospoda Mendeza de Viga, ki govori o sklepu, da se ne skliče konvencija za revizijo pogodb glede na prehodne ukrepe za sestavo Evropskega parlamenta. Glasovali bomo o sklepu po imenu.